Hvala kolegi in kolegice, sedaj pa se bomo lotili obrazložitev glasov. Začeli bomo s poročilom manj maljenov. Za eno minuto besedo dobi gospod Neko. Izvolite, gospod. Благодаря, госпожо председател. Подкреп... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Podprl sem poročilo o reformi splošnega okvira za znanja in spretnosti ter kvalifikacije. To poročilo se namreč osredotoča na dva izjemno pomembna elementa. Prvič, dokumenti Evropa se trenutno uporabljajo v zelo izobraženih krogih, ne pa uh, v krogih tistih, ki imajo niže kvalifikacije oziroma nižjo izobrazbo. In mislim, da moramo zgoditi lažji dostop do teh dokumentov za vse osebe, ne glede na njihove eh, socialne ali pa ekonomske okoliščine. Vsakdo mora imeti dostop do uh, stažev, do uh, uvajanja in vajeništva in vsak uh, mora uh, vedeti, kako pomembno je pridobivati uh, Eh, izkušnje, bodi si prek dela v tujini, bodi si prek usposabljanja. Včasih eh, so lahko dosežki takšni, kot če bi naprimer, pridobili magisteri. In eh, ti predlogi to zagotavljajo. Glasujem podkrepa, dear colleagues, may I? Thank you. Gospod Džambatski. Ja. Kolegi, prosim, a mi dovolite, da govorim? Hvala. Gospod predsedatelj, glasujem podkrepa na to, da je tako važen dokument. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Podprl sem to zelo pomembno poročilo. Zakaj? Zato, ker potrebujemo spletno platformo, ki bo konsolidirala evropska sredstva na področju eh, znanj in spretnosti ter kvalifikacij. S eh, posodobitvijo tega sistema bodo lahko vsi državljani uporabljali razširjeni portal. Tako bodo lahko uporabili vsa sredstva, ki so na voljo. Novi instrumenti bodo poenostavili eh, mobilnost, tako poklicno, kot tudi izobraževalno. Seveda je treba zaščititi osebne podatke, zagotoviti vidnost te platforme, zagotoviti tudi visoke standarde dostopa za uh, invalide. Pomembno je, da uh, naši državljani razpolagajo z orodji, ki jih je uh, lahko uporabljati, tako da uh, lahko dosežemo kar najboljše rezultate. Gospod Kelly, najlepša hvala, podprl sem to poročilo, pozdravljam revizijo okvira uh, eh, Europas za znanje in spretnosti ter kvalifikacije v Evropi. Europas je uh, zelo pomembna pobuda za znanja in eh, spretnosti ter kvalifikacije, pridobivanje poklicnih izkušenj. Izkoristiti je treba ta okvir v najboljši možni meri v interesu vseh evropskih državljanov. Ti predlogi eh, prinašajo številne prednosti, vključujemo namreč neformalne spretnosti in pa nove spretnosti, kot so digitalne spretnosti. Eh, razviti okvir bo omogočil državljanom, da uporabljajo spletne platforme, e-portale in ocenjevanje eh, spretnosti. To je odlično poročilo in upam, da nam bo uspelo pri naših prizadevanjih. Najlepša hvala, gospod Kelly. Sedaj pa poročilo Lamasur. Gospod Zahradil za eno minuto paní předsedající já jsem. najlepša hvala gospa predsedujoča. Prebral sem poročilo in eh, namuznil sem se pri tem. Naprimer, eh, tukaj sem naletel na eh, Evropski mladinski orkester. Nisem proti glasbenikom, ampak ko sem ugotovil, da je podpornik tega orkestra predsednik Evropskega parlamenta in da je orkester leta 2014, eh, da eh, orkester leta 2014 ni izpolnjeval eh, kriterijev, sedaj pa naj bi bil eden od tistih, ki so deležni finančne podpore Evropske unije v višini 600 tisoč evrov. To me res nasmeji. Glejte, kakšne projekte ta ustvarjalna Evropa uh, podpira. To bi moral biti projekt Ustvarjalni Juncker, ne pa Ustvarjalna Evropa. Uh, imam torej dvome, uh, zato sem glasoval proti. Najlepše hvala, kolegi in kolegice. Govorili ste o programu Ustvarjalna Evropa. A, to je sedaj jasno, hvala. Naslednji je gospod Džambacki. Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, подкрепих доклада. Най-лепша хвала, господин председател. Колеги и колегице, подпърл съм то поручило, кер... Care predlaga vzpostavitev organa, ki je upravičen do eh, financiranja prek statuta. Zagotavljamo nadaljnje delo tega organa. Ne smemo pozabiti, da je bil ta organ vzpostavljen leta 1976, eh, potem, ko je bila eh, kulturna politika Evropske unije spremenjena leta 2014. Finančna sredstva bodo dostopna zgolj prek ustvarjalne Evrope po težkem obdobju pri iskanju eh, sredstev lahko sedaj zagotovimo kontinuiteto. Zagotovimo kulturno eh, raznolikost Evropske unije, ki je eh, ena od glavnih prednosti Evropske unije. Gospod Kerry. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Pozdravljam to poročilo, ki krepi status Evropskega mladinskega orkestra in zagotavlja delovanje temu orkestru v prihodnosti. Uh, Ustvarjalna Evropa ga je v preteklosti že podpirala na različne načine. Pomembno je, da zagotovimo eh, pravno sprejemljive in pregledne eh, rešitve, tako da bomo zagotovili delovanje orkestra dolgoročno gledano. Ta orkester združuje različne eh, predstavnike različnih držav članic, veliko je priložnosti za sodelovanje na festivalih in turnejah Evropske unije in na mednarodni ravni. To je odlična priložnost za uh, mlade uh, glasbenike, da pridobijo izkušnje v tem sektorju. Sodelovali so že z velikimi orkestri po uh, svetu. Pomembno je tudi, da mladi irski glasbeniki dobijo še več možnosti za uh, prikaz svojih spretnosti in uh, znanj. Tudi na dan svetega Patrika. Um, Najlepša hvala. Naslednje je poročilo Lamassoure, gospod Zahradil za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Sveda menim, da se moramo boriti proti davčnim oazam, tako imenovanim davčnim oazam, ampak pravo vprašanje je, kaj davčna oaza je davčna oaza ne more biti država, ki se eh, glede na svojo eh, avtonomno pristojnost, glede na svoj parlament odloči, da bo imela eh, nižjo stopnjo davka kot nekatere druge države. Takšna konkurenčnost je seveda gonilo rasti naših gospodarstveni. Vsi ti poskusi vzpostavljanja skupne davčne osnove posegajo v uh, davčno suverenost držav članic. To je zgolj začetek. Od davčne osnove pa bomo na to prešli na eh, neposredno davčno osnovo, posredno davčno osnovo in tako naprej. Zato tega nisem podprl, ker je to Pandorina skrinica. To je zelo nevarna stvar. Najlepša hvala. Naslednje poročilo je poročilo tam. Gospod Aneman, stobi besedo. Mikrofon, prosim. Ehm, najlepša hvala gospa predsedujoča. priča smo bili gibanju ki je pozivalo k Eh, večji avtonomiji eh, Flandrije v eh, Belgiji, o tem je govora. Vlada je obrala svoj pristop, pred nekaj leti je del tega gibanja izpostavljalo tudi fiskalno avtonomijo. To je bilo eno izmed glavnih zahtev, ena izmed glavnih zahtev in menili smo, da bo lahko Flandrija na ta način zagotavljala blaginjo flamskih državljanov te pristojnosti želimo ponovno eh, pridobiti od Belgije. Eh, na vkljub temu, da je veliko skupin proti, imamo sedaj na mizi predloge na evropski ravni, to je škandalozno, najti moramo druge rešitve za druge težave, s katerimi se soočamo in upam, da bo to čim prej eh, razrešeno. Sedaj pa poročilo Vioti, gospod Neko. Gospod predsedatelj, uvažajmo. Najlepša hvala, gospod predsedujoča, kolegi in kolegice, podprl sem to poročilo o smernicah za proračun eh, leta 2019. Menim namreč, da ko svet predlaga nove politične prednostne naloge, eh, je treba na to najti nova finančna sredstva za eh, te prioritete. Če se želimo osredotočiti naprimer na potencial mladih v Evropski uniji, potem moramo pri eh, pripravi programov za eh, te osebe zagotoviti tudi ustrezna finančna sredstva z naslova evropskega proračuna. Ampak eh, očitno se dogaja ravno nasprotno. Vsaka nova pobuda se financira prek rezov drugih programov za mlade državljane. Programov, ki so že bili uspešni in so se že dokazali. Resnično menim, da moramo podpirati mlade državljane prek različnih programov, ampak ne na račun Erasmusa, ki je eden izmed najuspešnejših programov sploh na področju izobraževanja. Yeah. Ja. Sedaj pa razmere v Siriji, gospod Mamikins. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Konflikt v Siriji je verjetno najbolj šokantna katastrofa, s katero smo v tem času soočeni ta resolucija je zelo pomembna ne zgolj za eh, Sirice in za regijo Bližnjega vzhoda, ampak tudi za Evropo in eh, varnostno strukturo v svetu. Ko sprejemamo odločitve o Siriji in se osredotočamo na Asadov režim, lahko porušimo eh, regionalni okvir, kar bo seveda negativno za našo varnost. Zato sem glasoval proti tej resoluciji. Poročilo, tako kot je bilo oblikovano, Evropsko unijo postavlja na stran problema, ne pa na stran rešitve. Vprašati se moramo, kakšne konkretne rešitve smo dosegli z restriktivnimi ukrepi za eh, uradnike iz Sirije. Je to pravi obraz diplomacije? Ali je naš pristop res vključujoč in eh, večstranski, če pa se nočemo pogovarjati z velikimi akteri, kot sta Rusija in Iran? Ravno zato sem glasoval proti tej rezoluciji. Hvala. Najlepša hvala. Nismo glasovali o družbeni odgovornosti podjetij, tako da ne moremo imeti obrazložitve glasovanja. To pomeni, da smo prišli do konca zasedanja in to zasedanje je sedaj prekinjeno do tretje ure. Dober tek, kolegi in kolegice.